Kar glasni ste, tamle, pajdaši. Prosim, da zasedete mesta. Ali osnutek dnevnega reda lahko sprejmemo, lahko ga sprejmemo, če ne bo ugovorov. Sporočila predsednice, srečo imate danes nobenih sporočil. Začeli bomo kar z glasovanjem. Na začetku bomo ugotovili, ali smo sklepčni. Začetek glasovanja. Elle n'a pas la, la, la carte, mais la SND est en surplus. Je ferme le vote! Konec preizkusnega glasovanja. Gospa Lukašenska, vi nimate glasovalne kartice, to smo si zabeležili. Boste glasovali ročno. Pa še socialista preveč imamo. <laughs> Žal mi je, eden od vas pač ne bo glasoval. Odločite se kdo. Dobro potem pa se lahko kar lotimo. Začeli bomo s predlogom uredbe o spremembi uredbe 1008 skozi 2008. Gre za skupna pravila za upravljanje zračnih prevozov v skupnosti, to je poročilo gospe Tarpadel. Dobro jutro, gospod Predel. Glasovali bomo o pogajalskem mandatu. Začetek glasovanja. Glasovanje bo potekalo v elektronski obliki. Začetek glasovanja. Madame Lukašenska je pour. Je ferme le vote. Gospod Lukašenska je tudi za. Konec glasovanja. ste našli kartico v redu, 35 za, 1 glas proti. Gospod Taprn, del, bravo. Dobili ste mandat za pogajanje. S tem se delo šele začenja. Nadaljujemo. Glasovali bomo o poročilu gospe Kristine Robodalon glede Eurovinjet direktive. Gre za predlog direktive glede cestnih pristojbin za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Compromis 1. Qui est... Se pripravljeni, začenjamo kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržan? Prvi kompromis? Sprejet predlog spremembe 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 207, kdo je za, proti, vzdržan, 207, zavrnjen. 208, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan zavrnjen. Predlog spremembe 23 odbora Envi, kdo je za, proti, vzdržani. Ni čisto jasno, o tem bomo glasovali. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem pa tri predloge spremem 266, 363, 198, o katerih bomo glasovali v sklopu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vsi predlogi sprememb so zavrnjeni. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, ampak mislim, da je sprejet začetek glasovanja. Le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejet. Deux amendements identiques, amendement 21. Potem pa še dva identična predloga spremembe 221 in 26 odbora in kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena sta. Potem predlog spremembe 27 odbora in kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 226 za. Ne, ta je brezpredmeten. Napako sem zagrešila. Ta predlog spremembe je ničen, zato ker smo sprejeli predlog spremembe 27, se upravičujem. Potem pa še dva identična predloga spremembe 227 in pa 28. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? bomo preverili, ampak mislim, da je to zavrnjeno. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom marže. Predlog spremembe 962, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 28 za? proti, vzdržani, sprejet. 265, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Bomo pa preverili začetek glasovanja. Že sem le vod. Konc glasovanja, zavrnjen kompromis 3 za, proti, vzdržani, kompromis 3 sprejet. Preverili bomo še enkrat elektronsko glasovanje, kompromis 3, začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. 19-19. C'est rejeté. 19-19, zavrnjen. To pomeni, da bomo glasovali o vseh predlogih spremembe. Najprej 17 in 29, kdo je za, proti, vzdržani, ni jasno. Glasovali bomo o obeh identičnih predlogih spremembe začetek glasovanja. Konec glasovanja. 19-19, zavrnjeno. Dva identična predloga sprememb, 268 in 271. Kdo je za? Proti vzdržani? Spet ni jasno. Začetek elektronskega glasovanja. Je ferm le vot. 1919. Ponovno zavrnjeno. Predlog spremembe 269. Kdo je za? Proti zdržani. Bomo glasovali. Že sem le vod. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 270, kdo je za? Gospod Fandekamp, prosim, da nehate motiti gospoda Fandekampa. Vidim vaju tamle. 270, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 272 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 273, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 275 za, proti, vzdržani proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 4a, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 5, kdo je za, proti kdo je proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je sprejet, bomo pa preverili začetek glasovanja glede kompromisa 5. Že sem levat! Konec glasovanja. Zavrnjen, se upravičujem, kartica mi ne dela. Ne glede na to, kakšen bo vaš glas je 20 glasov proti 18. Za kompromis 5 je v vsakem primeru zavrnjen. Ali bomo zdaj o tem glasovali še po posamičnih amantmajih? Dobro. Predlog spremembe 302. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 305 za. Proti? Vzdržani? Ni jasno. Glasujemo. Predlog spremembe 305, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 304. Ne. Predlogi sprememb 304, 33 in 36 so brezpredmetni. Zdaj pa predlog sprememb 306, kdo je za? proti. Ni jasno, bomo glasovali. Predlog spremembe 306. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti. Držani. Ni jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 34. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 303 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5a za, proti, vzdržani, sprejet. To pa sploh ni bilo tako jasno. Kako pravite, da je popolnoma jasno, gospod Wim van de Kamp? O tem torej glasujemo. Začetek glasovanja. Predlog spremembe oziroma kompromis 5a. Konec glasovanja. S kar veliko večino sprejet. Ne vem, ali ste že nekoliko utrujeni ali ne, nočete dvigovati roke. Ste že utrujeni, gospod Vandekamp? Kakorkoli že, sprejeto. Nadaljujemo, ko probim šest, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za. Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 7a za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 39 za. Proti. Vzdržani ni jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 39. Je ferm le vot. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa bomo glasovali v sklopu o predlogu spremembe 19, 37, 72, 73, 74, 75 in 76 za proti, zdržani, ni sprejeto. Želite to preveriti, bomo preverili. Začetek glasovanja. Je ferm le vot. Konec glasovanja. 20 proti 20. Et donc c'est rejeté zavrnjeno. Predlog spremembe 317, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je zavrnjen, ampak verjetno boste rekli, naj to preverim. Jaz pač vem, da je to zavrnjeno, ampak v redu. Sama sem zagovornica demokracije, vedno naredim to, kar od mene zahtevajo, začenjam z glasovanjem o predlogu spremembe 317. Konec glasovanja. 20 proti 20. Sem že napovedala. Zavrnjeno nadaljujemo. Kompromis 8, kdo je za? Proti. Zdržanje. Kdo je rekel, da ni bilo jasno? Gospod Kalar, ste vi to rekli? V redu, bomo pa preverili začetek glasovanja. O kompromisu 8. Konec glasovanja. 22 proti 17 sprejet. Allez, on continue. Un moment. Nadaljujemo. Predlog spremembe 342 za, proti, vzdržani. Bomo glasovali. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 152. Kdo je za? Proti zdržani, ni jasno. Bomo preverili začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Kdo se zdrži? Sprejet. Predlog spremembe 362. Za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10a za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo predlogom spremembe 47 za, proti, zadržanje, sprejet. Predlog spremembe 413 za, proti, zadržanje. Ni bilo jasno, o tem bomo glasovali, preverjamo predlog spremem 413. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 53 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejet, bomo pa preverili. 53 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 414 za, proti, zdržani. Sprejet kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, kompromis 11 sprejet. Predlog spremembe 57, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. predlog spremembe 444. Kdo je za? 444. Gospa Ajla Sender. Po kompromisu 12. Bo šlo? Super. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjen. 58 za proti, vzdržani, sprejet. Bomo pa o tem še glasovali. Začetek glasovanja. Predlog spremembe 58, konec glasovanja. Sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Predlog spremembe 468. Za. Proti. Držani. Zavrnem. 466. Za. Proti. Zdržani. Mislim, da je zavrnjen. Bomo pa to preverili predlog spremembe 466. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo s predlogami. Predlog spremembe 470 za, proti, vzdržanje. Sprejeti. zdaj pa kar predusmejem 480 za, proti, vzdržanje, ni jasno. Predlog spremembe 480. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 63. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. bi želeli preveriti. 63. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim, da mi zaupate. Predlog smo imeli 77, kdo je za? Proti? Zdržanje? Sprejet. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe. Gospod Vandekam, bomo o tem glasovali, če želite. Začetek glasovanja. Predlog spremembe 80. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prosim, da mi malo bolj zaupate, gospod Vim Vandekam vsaj v javnosti mi zaupajte, nasprotujete. Mi lahko pa bolj diskretno. 81 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. 82 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. 82 glasujemo. Konec glasovanja. 20 proti 20, zavrnjen. Predlog spremembe 2, odbor Envi, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejet. Envi 4, za, proti. Zdržanje. Sprejet. MV5 za. Proti. Zdržanje. Sprejet. Predlog spremembe 83 za. Proti. Zdržanje. Zavrnjen. 84 za. Proti. Zdržanje. Zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predloga spremem 2 in 3 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe Ne, to bomo kar preskočili. Nadaljujemo z predlogom spremembe MV10 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejet. Potem pa oba predloga spremembe gospeja Alessandra 103 in 107 za. Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa 104 za, proti, vzdržani, sprejet. Se upravičujem. 104, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 4 za? Proti? Zdržani? Sprejet. NV 8 za? Proti? Zdržani? Sprejet. 5 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 112. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. 113 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, bomo o tem glasovali. Predlog spremembe 113. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 116. Za? Proti? Zdržani? Ne vem. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 116. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Predlog spremembe 8. Konec glasovanja. Sprejet. Gospod Aprotel, ne bomo glasovali o vašem predlogu spremembe, ker je brezpredmeten. Kompromis 18, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejet. Kompromis 19, za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani. Sprejet. Želite preveriti? Ponovno vi, gospod Van de Kamp. Ok. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Konec glasovanja. Gospod Vim Van de Kamp, sprejet je bil ta predlog spremembe. 14 in 16 sta brezpredmetna. Ne, ni res. 14 je brez predmeten, zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 16. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. Kompromis 20, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 136, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 137, za, proti proti vzdržanju, zavrnjen 138, za proti vzdržanju, zavrnjen predlog spremljen 139, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjen 140, za proti vzdržanju, sprejeti kompromis 21 za proti vzdržani sprejet predlog spremembe 148 za proti vzdržani. Sprejet, mislim, da. Da, da, sprejet. Predlog spremembe 163. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnem. 164. Ne, brezpredmeten. Predlog spremembe 12. Za, proti. Ponovno se bomo tega lotili. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. Sto. Sedeminšestdeset. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejet. 168 za proti, vzdržani, zavrnjen. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 171 za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 173 za, proti, vzdržani, se upravičujem, ali ste lahko nekoliko manj glasni, ker glasujemo. Hvala. Še enkrat, 173 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Predlog spremembe 173. Konec glasovanja 2020. Še dobro, da ste tukaj. Tako da to lahko preverimo. Zavrnjen. Predlog spremembe 174. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet 180 za, proti, vzdržani, sprejet 185 za, proti, vzdržani, zabrnen. Dva identična predloga spremembe. 186-187 za, proti, vzdržani, zavrnen, 188 za, proti, vzdržani, zavrnen, 189 za, proti, vzdržani, zavrnen, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeti. Zdaj pa 195, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 196, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa še glasovanje o celotnem poročilu, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 35 glasov za, 2 proti, 3 vzdržani. Bravo, gospod Vodalon, vaše poročilo je sprejeto. madame revoltella la parole est à vous merci madame la présidente gospa porčaka beseda je vaša hvala gospa predsednica prosila bi za krajšo prekinito se za nekaj minut posvetovati se moram s poročevalci v senci poročevalko in soporočevalce prosim da zapustijo sejno dvorano če se morajo pogovoriti med seboj in predlagam prekinitev seje za pet minut. Izvolite. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Nadaljevali bomo z delom. Gospod Van de Kamp, vas imam na piki že odprej. Gospa Rvodalon, besedo imate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Po kratkem pogovoru z različnimi poročevalci v Senci, bi vam predlagala, da glasujete o mandatu za pogajanje. Sprejemam to zaprosilo. Glasovali bomo o mandatu za pogajanje v trilogu. Začetek elektronskega glasovanja, gospa Revodaron. Il nous faut au moins 25. Vsaj 25 glasov je potrebnih. Konec glasovanja. 38 glasov za. Lahko se takoj lotite pogajanju trilogu. Bravo, gospa poročevalka. Aplaus, prosim. Nadaljujemo. glasovali bomo o poročilu gospe Kljun. Gre za cestne prestojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil. Gospa Kljun, lepo pozdravljeni. Greste pripravljeni. Ne bomo glasovali o predlogu spremembe 10, je brezpredmeten. Predlog spremembe Ekon 2, ustni predlog spremembe, ali kdo temu nasprotuje. Ne, glasovali bomo torej o tem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa bomo glasovali v sklopu. 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5, odbora Ekon, 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8 in 3. Ne boste se vi odločali, ali je to potrebno ali ne, želel sem preveriti, ali so vsi predlogi spremembe previdno označeni pri tem sklopu. Glasovali bomo o tem sklopu, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejeto. Drugi sklop, predlog spremembe 33, 35, 37. Ne, to je brezpredmetno. Ker smo ravno kar izglasovali, potrdili prvi sklop predlogov spremembe. Zdaj nadaljujemo s predlogom spremembe 11. Za, proti, vzdržanje, zavrnen. 12. Za, proti, vzdržanje, zavrnen. 13. Za, proti, vzdržanje, zavrnen. 15. Za, proti, vzdržanje, zavrnen zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, oziroma 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Tako? predlog spremembe 22, o tem ne glasujemo. 27 za, proti, vzdržani, zavrnen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnen. 25 za proti, zdrženi, sprejet. Zdaj pa predlog spremljali 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še glasovanje v celotnem poročilu gospe Klun, začetek glasovanja. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Za, 4 proti, 2 vzdržana, bravo, gospa Klun, vaše poročilo je sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom gospoda Salinija. Gre za predlog direktive glede interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemu ter lažje čezmejno izmenjavati informacije o neplačilnih cestnine v Uniji. Gospod Salini, ste pripravljeni? Dobro, začenjamo. Kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Libe 11 za, proti, zdržani. Red. Želite preveriti, gospod Reke, Libe 11, začetek glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 glasov za. Najlepša hvala, gospod Rike. Sprejet predlog spremembe 68? Ne. Ne, ne, malo sem se prevranila. Torej, ponavljam predlog spremembe 68, 69 in 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Danes mi pa ne zaupate. V sklopu bomo glasovali o treh predlogih sprememb. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 27 glasov proti zavrnjeno. Nadaljujemo s predlogom spremembe 71. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 72 za. Proti vzdržani, zavrnjen. 73 za. 7. Vim, nisi niti za svoj predlog spremembe ali kaj. Je kontro l'amendement Kdo nasprotuje predlogu spremembe gospoda Vim van de Kampa? Večina zavrnjena. <laughs> Ali, on continue. Amendment 75. Kdo je pour? 75, kdo je za, proti, kdo se zdrži? Zavrnjeno. Dva identična predloga sprememb, 76 in 77 za, proti, držani sprejeto. 78 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis. 2 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 3. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predlog smo imeli 105. Za, proti, vzdržani, zavrnen. 108 za proti, zdržanje. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 108. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 113. Za, proti, zdržani, zavrnjen nadaljujemo z identičnimi predlogi spremem. 112 in 89 za proti vzdržajanje sprejeti. Zdaj pa 119 za proti. Očitno ste že utrojeni. Ponovno, kdo je za? tako, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 37, ne, ne, brez predmetanja. 120 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 121, kdo je za, proti, vzdržani. Gospod Rike, kaj pa počnete? 121. Bomo preverili glasujemo o predlogu spremembe 121 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa kar predlog spremembe 126. Kdo je za? Kdo temu nasprotuje? Nekoliko zmedeni izgledate. 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa kompromis 4a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 140. Kdo je za? proti, kdo se vzdrži, zavrnen. 141 za, proti, vzdržani. Ni jasno, glasovali bomo predlog spremembe 141. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa Libe 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti predlog spremembe Libe 21 začetek glasovanja. Le vote est clos. Quand on a sprejet. Predlog spremembe 143, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži, sprejet. 144 za, proti, zdržani, zavrnjen. Libe 22 za, proti, zdržani, ni bilo jasno. Glasujemo o Libe 22. Konec glasovanja. Zavrnjen. 145 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 146 za. Proti. Zdržani. Ni bilo jasno. 146 začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Sprejet. 147 za, proti, zdržani. Sprejet. 148 za, proti, zdržani. Sprejet. 149 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 150, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 152, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 24, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 153, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. 164 za, proti, zdržani, spred. Libe 25 za, proti, zdržani, spred. Bomo preverili, dobro, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti. Prasom je imela sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 5. Za, proti, vzdržanje, sprejet. Zdaj pa Libe 27. Za, proti, vzdržanje, sprejet. Ni bilo jasno. Bomo glasovali. Začetek glasovanja Libe 27. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 13 in 28. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Zdaj pa Libe 29, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 165 za, proti, vzdržanje, zavrnen. Dva identična predloga spremem 166 in 167 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Libe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 31, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave, Libe 1, za, proti, vzdržani. Bomo preverili Libe 1. Konec glasovanja. 21, 21, zavrnjeno. Libe 2, kdo je za? Proti, kdo se vzdrži? Sprejet. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. Libe 3, kdo je za? Proti, zdržani, Sprejet. Predlog spremem besedem nas, kdo je za. Proti. Zdržani. Zavrnen. Kompromis. Šest. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremem besedem 26. Za. Proti. Zdržani. Zavrnen. 27 za, proti, zdržani, zavrnen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 39, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 7 za, proti, vzdržani proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 48, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Libe 8 za proti vzdržanje. Zavrnjen. Libe 9 za proti vzdržanje. Sprejet. Predlog spremembe 56 je brez predmeta. Nadaljujemo za 54. Kdo je za? Kdo je proti? kdo da se vzdrži, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa končno glasovanje v celotnem poročilu, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 40 glasov za, 1 proti, brez vzdržanih. Bravo, gospod Salini. Zdaj pa bomo takoj glasovali še o pogajalskem mandatu. Potrebujemo večino 25 glasov za začetek glasovanja. Gre za pogajalski mandat. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobili ste praktično absolutno večino popolno soglasje za pogajalski mandat imate. Zdaj pa je vsa teža na vaših ramenih. Tako lahko začnete s pogajanji v okviru trialoga. Najlepša hvala. Nadaljujemo s poročilom gospe Monteiro. Le rapport de Madame Montero. Gre za uporabo vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Gospa Montero, kje ste? Dober dan, kako gre? V redu, štartamo. Kompromis 1A, kdo je za? Še enkrat. Kompromis 1A, za proti zdržani. Na, tole pa ni bilo jasno. Bomo glasovali o tem. Začetek glasovanja. Kompromis 1A. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 2A kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da gre za isto večino, ampak vi bi si želeli to preveriti, seveda. Bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Ista večina. 22 glasov za pri kompromisu 2a, ki je sprejet. Kaj je z vandekampom danes? Ali, ne continue! Nadaljujemo. Ne, gospod vandekamp je res moteč danes. Ja, ja, to je že naša politična skupina, ampak tukaj ne gre za družinsko vprašanje. Kompromis 3a, kdo je za? Proti, kdo se vzdrži? Ni bilo jasno. Bomo glasovali o kompromisu 3a. Konec glasovanja. Kompromis 3a sprejet z večino. Zdaj pa predlog spremembe 74. Dogovorite se že. Osredotočite se malo. Predlog spremembe 74, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, ker očitno stvari niso jasne. Predlog spremembe 74, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjem. Nadaljujemo. Kompromis 4a. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, glasujemo o predlogu spremembe 72. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 70 za, proti, vzdržanje, zavrnen. Zdaj pa bomo glasovali v sklopu v naslednjih predlogih sprememb. Gre za uvodbo nazivo 38, 39, 61, 71 potem 73, 74, 75. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Ni bilo jasno. Še enkrat glasujemo o sklopu. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo. Madame Anderson. Gospa Anderson, vaš mikrofon je prižgan. Bomo preverili. Začetek glasovanja, predlog spremembe 79. Je ferm le vote. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 80, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Dobro, bomo pa glasovali o tem. Glasujemo o predlogu spremembe 80. Konec glasovanja. 25 glasov proti. Danes se pa dobro zabavamo, nadaljujemo. 14, kdo je za? Samo trenutek, zmotila sem se. Glasovali smo o predlogu spremembe 80, ki bi zavrnili, smo pa glasovali o 81. Torej 81 glasujemo za, proti vzdržani, ni bilo jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 80. Ne, 81. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 15. Za. Proti.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 proti, vzdržani, sprejet. In zdaj bomo glasovali še o celotnem poročilu gospe Montero. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 24 glasov za, 15 proti, 1 vzdržan, gospa Montero, vaše poročilo je sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali še o pogajalskem mandatu za trilog. Ste želeli še kaj povedati, gospa Montero? Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala lepa. Morda bi lahko. Si vzeli trenutek, da se malce pogovorimo. Vsi vemo, da. Prekinili bomo sejo za pet minut, potem pa bomo glasovali. voulez discuter, vous discutez. Če bi radi kramljali, to počnite zunaj. Gospa Montero, imate besedo. Senjora prezident, acho que estamos em condição de, de, de voltar a votar para saber a, a... Hvala, gospa predsednica. Ja mislim, da zdaj lahko glasujemo o mandatu. Hvala. Alors, je vais mettre... Dobro, glasujemo o pogajalskem mandatu za poročilo gospe Montero začetek glasovanja. Konec glasovanja. Žal mandat ni bil izglasovan. En glas za vam manjka. Konec je prepozno. Pravila so pravila, ko se glasuje, morate vsi biti na svojem mestu s kartico. Konec glasovanja, pogajalski mandat ni bil izglasovan. Ne bomo ploskali in tako dalje. Hvala. Glasovanje je zaključeno. Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegice, nadaljujemo z delom. Ah, no. La, la séance est suspendue pour 5 minutes. 5 minutes premora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

Spoštovani kolegi, nadaljujemo. Začeli bomo. Gospod Van de Kamp, prosim vas lepo. Začeli bomo s predlogom direktive Evropskega parlamenta in sveta o sprememb direktive 2009 skozi 33 glede spodbujanja čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Besedo bo dobil naš poročevalec, gospod Delim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Uh, Predvsej jasno je bilo, da je bilo treba to direktivo spremeniti. Iz leta 2009 številko 33. Dobro se mi zdi, da je komisija pripravila predlog za to, kaj ti glede na naknadno oceno, ki je bila izvedena leta 2015, je postalo jasno, da še vedno obstajajo precejšnje pomankljivosti. Namen sprememb je pravzaprav pomemben tudi zato, ker komisija skuša tako pospešiti prevzem čistih in energetsko učinkovitih vozil na trgu v okviru javnega sektorja. Se bi to koristilo eh, številnim vidikom. Razvila bi se infrastruktura, spodbudili bi trg na splošno. Tako da, ko sem pripravljal mnenje, sem prejel 26 predlogov sprememb. Kar se tiče vsebine predlogov sprememb, sem z njimi skušal pravzaprav razširiti področje uporabe te direktive, vključiti še druga vozila. Poleg teh, ki so vključena v predlog komisije, vključil sem vozilo, vozila kategorije L, ehm, taksi službe v javnem sektorju, poštne dostave, pa še lahka komercialna vozila. Eden glavnih razlogov za omejeno uporabo direktive in izvajanje direktive eh, je bilo prav to in zato sem pripravil ta predlog spremembe, da bi se vse skupaj razširilo. Kar se tiče odstopanj, v predlogu že obstaja nekaj utemeljenih odstopanj oziroma izjem, sam sem pa to eh, še malce bolj izpilil. Uh, ker gre včasih za vozila v okviru javnih naročil, ki jih je treba izuzeti. Običajno gre za vozila, ki so posebej zasnovana in izdelana za posebne namene. Recimo za mm, odplake, za vzdrževanje, recimo električnih napeljav, za varnostne namene, za izredne primere v, času poplav, v primeru poplav, recimo takrat je jasno, da ne morete uporabiti električnega vozila če pride do poplave. Vse to so izjeme, ki so bile v predlog dodane. V predlogu komisije so se pojavila tudi razhajanja med predlogom direktive o, o infrastrukturi za alternativna goriva in to direktivo, ki se zdaj spreminja. Eh, predvsem kar se tiče definicije vozil z nizkimi oziroma ničnimi, ničnimi emisijami. Zato sam predlagam definicijo, ki bo usklajena s predlogom DAFI. Tako da bodo opredelitve vozil z nizkimi oziroma ničelnimi emisijami usklajene. kar se tiče nacionalnih pragov, kot jih je predlagala komisija, sem sam vse skupaj poenotil, tako da bi imeli minimalni skupni prak za celotno Evropsko unijo, tako da bi zmanjšali vrzeli med starejšimi in eh, novimi državami članicami, saj so se ti pragovi premočno razlikovali. Eh, minimalni cilj za lahka komercialna vozila v okviru javnih naročil v mojem predlogu je postavljen na 25 odstotkov do leta 2025. To pa zajema vsa nova javna naročila in upošteva lahka komercialna vozila za, z nizkimi zelo ničelnimi emisijami. Drug prak ostaja enak, 25 odstotkov z isto drugo obdobje, ampak upošteva le ničelne emisije, niso več dovoljene nizke emisije. Se tiče, kar se tiče metode izračuna, je predlog komisije precej kompleksen. In eh, da bi se izognil zmedi, predlagam, vsaj do leta 2025, da bi morali vsa vozila šteti kot eno vozilo, tako ko gre za vozila z nizkimi emisijami kot ničelnimi emisijami. Potem pa se kot eno vozilo šteje le vozilo z ničelnimi emisijami, torej vozilo brez emisij. Ko pa gre za težka vozila, se mi je zdelo dobro, ker je komisija predlagala, da se jasno ločuje avtobuse in tovornjake. Pri tovornjakih namreč sploh še ne obstaja trg, kjer bi lahko našli vozila brez emisij. Pri avtobusih pa je situacija bistveno boljša. Zato je ti dve kategoriji, ti dve vrsti vozil res treba razlikovati. Minimalni cilj za leto 2025 pri tovornjakih v okviru javnih naročil bi morali ohraniti pri desetih odstotkih, predvsej nizek prak predlagam, in to vključuje vozila z malo emisijami oziroma brez emisij, za leto 2030 pa bi morali to povišati na 15 odstotkov. Kar pa se tiče avtobusov, bi moral biti cilj do leta 2025 najmanj 35 odstotkov za vsa nova javna naročila, od leta 2030 naprej pa bi se moral ta prak dvigniti na 75 odstotkov in to vključuje avtobuse z nizkimi emisijami oziroma eh, brez emisij. Potem pa še par besed v zvezi z uvodnimi izjavami. Jasno je, Eh, da je ta direktiva zasnovana na izpustih pri izpušni cevi, ampak mislim, da je čas, da prišemo razmišljati o drugačnem pristopu in da upoštevamo še vse druge elemente. Zaenkrat je to omenjeno samo v uvodnih izjavah, zato da bo komisija sploh lahko začela razmišljati, v kateri smeri bi se morali. Eh, v katero smer bi se morali podati. Komisija in države članice in vsi organi v javnem sektorju bi morali svoje pobude razširiti, tako eh, finančne kot nefinančne. In tudi to je zapisano v vodnih izjavah. In še za konec, res upam, da bodo ti predlogi sprememb zagotovili več tehnološke neutralnosti v samem predlogu. Poleg električnih vozil lahko eh, vozila brez emisij zagotovite tudi drugače, recimo z vodikovimi gorivi, s sintetičnimi gorivi, eh, s nefosilnimi gorivi, tudi z biodizlom, recimo. Obstajajo najrazličnejše možnosti. Raziskave na tem področju pa se financirajo z evropskimi sredstvi. Zato vsaj sam ne želim, da se ta denar porablja po nepotrebnem in rezultatov iz njega sploh ni. Tako da uh, upam, da boste podprli poročilo in tudi predloge sprem, ki sem jih pripravil. Pite, deba, avek, ma... Najlepša hvala, gospod Deli. Zdaj pa nadaljujemo z razpravo, gospa Anderson. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala poročevalcu za celovito razlago in hvala za pripravljeno poročilo. Pozdravljamo predlog komisije. Zdi se nam, da gre za zelo pomemben ukrep. Veselimo se že sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Kar se tiče javnih naročil kot orodje za spremembe, je to zelo pomembno. Seveda to ne zajema še zasebnega sektorja, ampak po svetu obstaja veliko dokazov, da je takšen ukrep lahko zelo učinkovit, da se tako lahko razvijajo čista vozila in to lahko prenesemo tudi v, eh, naš, na naše območje. Proizvajalci se prav tako srečujejo s težavami, ker včasih ne morejo razvijati tistih vozil, kot jih želijo. Poročilo komisije oziroma poročilo poročevalca, strinjam se s poročevalcem, da bi bilo treba področje uporabe razširiti toliko, da bo še vedno sorazmerno in smiselno zdaj bi razširili to še na taksije in lahka gospodarska vozila. S tem se strinjamo. Moramo pa biti zelo previdni pri odstopanjih, pri izjemah. To je treba pregledati tudi z pravnega vidika, zato da ne bomo povzročili česa, kar ne želimo, da ne bo negativnih posledic. Uh, Eh, tudi pri gradbiščih je treba upoštevati emisije. Tu se sama v svojem mestu srečujem s precejšnjimi težavami. Zato je treba preuči, preučiti tudi, kako je z gradbeno opremo, s eh, stroji na gradbiščih. Kar se tiče definiciji, res cenim vaš trud, da se vse skupaj poenostavi. Ne vem pa, ali se strinjamo s tem, da se vse skupaj poenostavi, in uskladi s predlogom oziroma zakonodajnim aktom o infrastrukturi za alternativna goriva. Sama se bojim, da bo potem vse skupaj prehitro zastaralo. Se pa strinjamo, da je treba zgoditi tehnološko neutralnost. Potem pa kar se tiče ciljev, res moramo biti čim bolj ambiciozni. In če želimo biti ambiciozni, potem moramo preučiti in upoštevati tudi nacionalne specifike tako, da lahko pripravimo različne cilje, diferencirane cilje in tako dosežemo največji mogoč napredek po celotni Evropski uniji. Poleg tega bi morali vključiti oziroma krepiti klauzulo o pregledu, tako da ne bo pregled časovno preveč oddaljen. S tem se tako ali tako uh, Eh, to se mi tako ali tako zdi težavno pri komisiji in eh, če parlament zauzame res strogo stališče glede tega, to pogosto pomaga. Tako, samo nekaj primerov sem želela omeniti, se pa že veselim razprave o tem in pripričana sem, da bomo skupaj z vami pripravili zelo dobro poročilo. Hvala, gospa Anderson, gospod Dalton. Lepo pozdravljeni, izvolite. Dobar dan, gospa predsednica, hvala za besedo. Tudi mi pozdravljamo pregled direktive o čistih vozilih, gre za zelo pomemben zakonodajni akt, kot pa je povedal poročevalec, še vedno ima nekaj napak in le malo čistih vozil se uporablja v javnih organih. Tako da ta pregled ponuje zelo dobro priložnost, da se preuči izvorne cilje. Vendar pa izvorni predlog nima doslednih definicij, cilji za, cilj za javna naročila pa ne upoštevajo razvojev na področju tehnologij osnutek gospoda Dalija že odpravlja nekatere pomankljivosti v predlogih, širi področje uporabe in definira čista vozila na podlagi direktive oziroma v skladu z direktivo DAFI. Tako da lahko povem, da sam in moja skupina podpiramo vaše delo. Predlog mora biti učinkovit in sorazmeren, paziti pa moramo na nekatere cilje. Treba je upoštevati razvoj trga za vozila brez emisij. V tem trenutku so stroški tam visoki in obstaja še velike potrebe po tehnološkem razvoju. To pa je treba prilagoditi prihodnim ciljem pri javnih naročilih. Bom podal primer, mislim, da ga bo Lucy zelo dobro poznala, recimo kar se tiče novih londonskih taksijev. Taksisti v Londonu zdaj lahko kupujejo le električne taksije, te gradimo, izdelujemo v mojem volilnem okraju, so zelo dobri, so pa tudi zelo dragi. In za številne taksiste v Londonu je to težko, težko si jih privoščijo. Tako da številni tega ne bodo mogli storiti in bodo še vedno vozili stare taksije, to pa je kontraproduktivno. In res moramo najti način, kako spodbuditi ljudi. Uh, tako kot gre za taksije, pa tudi avtobuse v mestih, tudi tam se bodo srečevali s podobnimi težavami. Tako da res moramo, tu ne smemo zagrešiti napak. Potem pa svežen očisti mobilnosti mora biti dosleden, upoštevati direktivo DAFI, Princip tehnološke neutralnosti pa je res treba zagotoviti. Električna vozila imajo sicer ključno vlogo pri zagotavljanju čistega prevoza, vsi smo navdušeni nad potencialom, ki ga predstavljajo, ampak obstajajo tudi druge možnosti, recimo druga generacija biogoriv, ki jo ne smemo prezreti pri ciljih. Tudi dizelski in benzinski motori postajajo čistejši in v prihodnosti bodo še boljši, tako da jih ne smemo kar tako odpisati, ko govorimo o čistem in učinkovitem javnem prevozu. No, nasplošno ponavljam podporo za osnutek poročila gospoda Dalija in res se že veselim nadaljnega sodelovanja z njim in poročevalci v senci. In pripričan sem, da bomo na koncu, na koncu dosegli dober kompromis. Najlepša hvala, gospod Dalton, gospod Telička, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica, lepo zdrav sem. Pristop poročevalca se mi zdi je že dober. Še vedno pa bomo pozorno spremljali razvoj pri nekaterih podrobnostih. Tudi sam se strinjam, da je treba pregledati direktivo iz leta 2009. Veseli bi bili, če bi komisija lahko poudarila tiste elemente, kjer so prej nastajala oska grla in ugotovila, zakaj je do tega prišlo. To bi nam lahko pomagalo po mojem na poti naprej. Potem drugi element, ki se meni zdi pomemben, tehnološka neutralnost. Običajno pravimo vozila brez emisij. In to ponavadi povezujemo z električnimi vozili. E, ni pa nujno, da so to vedno vozila brez emisij. Če si pogledamo okolje v Evropski uniji in vzdušje v komisiji, se mi zdi, da se preveč podarka namenja električnim vozilom. Vsaj takšen občutek sem dobil, morda se motim, ampak zdi se mi, da preveč podarjamo električna vozila, tako da se v prvi vrsti vedno osredotočamo na nje. Ampak pri tem predlogu bi se morali osredotočiti na čim hitrejše rezultate. To pa pomeni, da upoštevamo vsa vozila, ki so na trgu. Seveda, mm, no, če se bomo osredotočili na vozila brez emisij in električna vozila, bomo pozabili na starost teh vozil, ki so na trgu. In zato je tehnološka neutralnost pomembna. Drugi so že govorili o pomenu vidika, vodika, sintetičnih goriv. To je nekaj, s čimer lahko delamo na podlagi tega, kar že imamo danes. Meni se to zdi bistveno. Tako da sam bom uh, razmišljal tudi o metodologiji, ki jo uporablja komisija. To je moja druga pripomba. Zdaj pa še, kar se tiče ciljev za posamezne države. Razumem pristop poročevalcem, ampak morda nam lahko pri tem pomaga tudi komisija. Je, ne moti me, da klepetate, ampak včasih eh, to lahko zmoti koga drugega. Torej, Merilo, ki ga je uporabila komisija za cilje za posamezne države, je BDP, to je glavni element, ampak treba je upoštevati različne strukture v različnih državah članicah. A je to zdaj ključni kriterij ali ne? Vesel bi bil, če nam lahko komisija o tem pove kaj več. Mislim, da je bil to argument, ki ga je uporabil poročevalec, ko je odpravil cilje za posamezne države. Tako da, če se lahko sredočimo še na to, če lahko povemo o tem kaj več, bi bilo to dobrodošlo. Potem pa še spodbude. Morda bi lahko pripravili okviren seznam pobud, ki si jih zamišljamo. To bi delovalo kot priporočilo, ampak če bi Eh, to v zakonodajnem procesu se ohranilo, potem bi s tem pokazali, da so to recimo sprejemljive pobude. Kar se pa tiče kategorij vozil, ki jih je omenjal gospod Deli, se s vašim osnovnim pristopom strinjam, to bi bilo treba po mojem še razširiti, ampak kar se pa tiče izjem oziroma uh, eh, odstopan, pri tem pa moramo biti po mojem previdni. In potem še zadnja pripomba. Pri tem pregledu se sicer ne moremo zelo natančno ukvarjati s tem, ampak kakršen koli bo izid, na koncu bo treba upoštevati še infrastrukturo. Treba se sredočiti tako na vozila kot na infrastrukturo. Sam bi se osredotočil na oba vidika in eh, razmislil bom, kako podrobno bi se tega dalo lotiti, ampak tako kot so pokazali že drugi in povedali že drugi kolegi, mislim, da lahko na koncu dosežemo res dober dokument. Hvala. Hvala, gospod. Tudička gospoda Dalundeja ni. Bom pa še jaz povedala, hvala, gospod Deli, za to poročilo. Danes doživljamo civilizacijsko tranzicijo, sploh v avtomobilski industriji. Ne moremo več proizvajati avtomobilov tako kot v preteklosti. To pomeni, da je to poročilo zazrto tudi v prihodnost. Omenjamo pa tudi cilj, saj nimamo druge možnosti, in to je, da se rešimo fosilne energije. To je zelo konkreten cilj. In ko smo na odboru Tran ugotovili, da se bomo morali rešiti fosilnih goriv, potem smo začeli razmišljati o tem, da bomo to tudi ustrezno predvideli. Včasih pa tega ni mogoče predvideti. Nekateri pravite, da imamo biodizel v ta namen, imamo biogoriva in tako dalje. Ampak v tem bio je le naziv, ta predpona bio in v tem je težava. Zakaj? Če vzamemo za primer biodizel, je osnova biodizla kaj? Palmovo olje. Evropski parlament pa je, se je prvič odločil, palmovo olje prepovedati od leta 2021 dalje. Ne moremo se več spuščati po poti, ki ni smiselna. Palmovo olje je trikrat bolj škodljivo za podnebje in uničuje tudi veliko hektarjev tropske zemlje. In ne moremo umikati naših zavez, zavez, ki smo jih že sprejeli. Varšna vozila, vsi se osredotočajo na električna vozila. Na odboru smo dobili tudi poročilo o električnih vozilih in tam je bilo jasno izpostavljeno, da to ni tako zelo ekonomično in pa ekološko. Električno vozilo prihodnosti pa ne more postati edina rešitev za to, da se bomo rešili vseh težav v povezavi z onestaževanjem in tako dalje. Danes Torej moramo na nek način napovedati, predvideti, kaj bo nova energetska mešanica prihodnosti. Ali govorimo o vodiku, o različnih plinih in tako dalje. Tudi to so zamisli in ideje prihodnosti. Potem pa še tretji element, ki se mi je zdel pomemben. Varčno vozilo prihodnosti bo varčno le, če ga bo mogoče reciklirati od A do Z. Danes se soočamo s težavo, da nobeno podjetje izkušnega gospodarstva ni zmožno v celoti reciklirati svojih vozil. To je prva. Varšno vozilo prihodnosti pa bo vozilo, ki ne bo individualno vozilo, ampak bo vozilo, ki si ga bomo delili. Razmišljati bomo morali tudi o vedenskih ozorcih, o delitvi vozil. 13 milijonov zaposlenih je v Evropski uniji. Vozila prihodnosti bodo morala na nek način upoštevati to situacijo. Če se želimo biti varčni, potem bomo morali to spodbuditi tudi z novim razvojem in sicer z usposabljanjem in pa z novimi znanji za delavce. Potem pa še nekaj, kar je pomembno. Kaj bomo storili s trenutnimi vozili, ki ne dosegajo standarda Euro 6? 6. To je evropska zaveza in to je urgentna situacija. Številna evropska vozila na cestah so pravzaprav prave smeti in standarde kršijo ne enkrat, ne dvakrat, ne trikrat, ampak ne vem koliko krat že. Kaj bomo storili s temi milijoni vozil? Osebno menim, da ko v tem poročilu govorimo o varčevanju, gospodarstvu in tako dalje, mislim, da moramo poskrbeti tudi za trenutna vozila in za to, da teh vozil ne bo več na cestih in da se ne bodo več znašli tudi v tretjih državah na drugem koncu sveta in se tam nabirali kot smeti. In ravno recikliranje vozil bi to lahko rešilo. Vozila prihodnosti jutrišnja vozila pa prav gotovo morajo biti taka, da jih bo mogoče reciklirati. Tako, gospod Dili, poti, ki vodijo naprej iz vašega poročila, se mi zdijo zelo zanimive. Gotovo bo to treba še preučevati, razmišljati o inovacijah in obenem se moramo lotevati tudi resnične osrednje težave problematike. Gospode Pri, v imenu Evropske komisije, izvolite. Najlepša hvala. Za začetek bi res pozdravila vse delo, ki ga upravljate v parlamentu. Pogovarjamo se tudi z drugimi odbori in vidimo, da je parlament zelo dejaven pri tem predlogu, kar je vsekakor dober znak. Imate tudi jasno časovnico, kako vse skupaj obravnavati, kako poteka prva obravnava in tako naprej. Z vami bomo sodelovali seveda tudi v prihodnje in uh, še krepili naše že tako dobro sodelovanje. Kar se tiče mnenja gospoda Delija, bi izpostavila tole. Pri ciljih vidimo, da se v veliki meri strinjamo, vi bi še razširili področje uporabe eh, te direktive. To smo predlagali že mi, ampak vi bi šli še dlje. Enako obravnavajo tudi vaši kolegi v odboru za okolje, pa tudi države članice v delovnih skupinah sveta. vidim, da se zauzemate tudi za to, da bi našli jasno definicijo čistih vozil, pa tudi za to, da bi imeli minimalne cilje pri javnih naročilih. Kar se pa tiče manjših razlik med našimi stališči, kar se tiče različnih skupin, mnen poročevalcev v senci, slišimo predvsem tole pravite, da bi morali področje uporabe še razširiti, iti dlje, kot je predlagano v predlogu komisije, po drugi strani pa še obstajajo nekateri pomisleki. V zvezi s tem bi povedala tole. Prvič, gre za tehnološko neutralni predlog. Skušali smo zagotoviti, da bi javna naročila uporabljali tako, da bi spodbujali še več trajnosti tudi mi obravnavamo enake pripombe. V svetu sprašujemo se, ali se, ne, ali se ne bi bilo bolje vrniti na definicijo iz direktive o infrastrukturi za alternativna goriva. O tem še razmišljamo. Vendar pa, če bi zdaj izvedli kaj takega brez dodatnih dopolnilnih ukrepov, potem tvegamo, da bodo naše ambicije manjše. V svetu se torej pogovarjamo, kako bi lahko še bolj spodbujali vozila brez emisij. To pa ne pomeni električnih vozil, vozila brez emisij. To sem res hotela izpostaviti, saj je gospod Deli že povedal, da smo kar nekaj sredstev vložili v raziskave eh, bolj trajnostnih energij, eh, tehnologij. Se pravi, čujem in eh, brez skrbi tudi mi nestrpno pričakujemo, da se bo vodik pričel širše uporabljati v sektorju čistejših vozil. Na milijone evrov smo porabili za raziskave vodikovih tehnologij, tako da je res čas, da se pomaknemo od raziskav k dejanjem. Kako je s cilji za države članice? Tu bi se navezala na pripombe gospe Anderson. Sicer že moramo biti ambiciozni, glede tega, kaj želimo doseči. Vendar pa se moramo istočasno zavedati, da med državami članicami že obstajajo razlike. E, s tem bom tudi odgovorila gospodu Telički. Kako pripraviti nek recept, da bi upoštevali razlike in različne pristope v državah članicah? No, mi smo si najprej pogledali povprečje v Evropski uniji, potem pa smo to malce modulirali, prilagodili in tako dobili cilje Evropske unije, ki so sicer povezani z BDP-jem, ampak tudi s prebivalstvom. Zakaj s prebivalstvom? Ja, tako upoštevamo emisije in kakovost zraka na različnih območjih. Kaj sem že hotela povedati? Širitev področja uporabe, to sem že omenila, izjeme. Ja, tu je naš pristop morda nekoliko drugačen. Nekateri pravite, da je treba preučiti izjeme oziroma odstopanje, drugi pravite, da s tem eh, pa tudi ne smemo pripravljati bjanko menic za mm, določene vidike. To obravnamo tudi v svetu. Ne želimo znižati ambicij, hočemo pa pojasniti določbe. Tako, da bo res kristalno jasno, kaj kateri člen pomeni. Še nekaj sem pozabila, gospod Telička je zastavil še eno vprašanje. Zakaj prejšnja direktiva ni bila tako učinkovita? No, uh, nepremišljeno bi bilo reči, da uh, vse skupaj ni delovalo, kljub temu, da se direktiva ni izkoristila v celoti. Kljub temu, da ni delovala, kot bi morala. Eh, je bila težava v tem, da kot javni organi nismo mogli poslati jasnega signala na trgu industriji. Nismo industriji pokazali, kaj potrebujemo. In takšno okolje še ostaja to je po mojem mnenju ena od glavnih težav. Potem pa še zadnja pripomba, gospod Deli, ekonomija deljenja. E, mislim, da to sega širše kot uh, le na področju uporabe te direktive. Zdaj govorimo o nakupih, zakupih, najemih vozil e, pri javnih organih, ampak meni se je zdelo, da vi govorite predvsem o tem, kako se premakniti z pristopa, kot ga imamo danes, na eh, več deljenja, kako bi se vozila lahko uporabljala skupno. Mm, to je že bilo omenjeno tudi v enem od poročil na lastno pobudo, se mi zdi, ampak eh, bomo videli, kako bo. S tem pa mislim, da sem tudi pokrila vse glavne pripombe, ki smo jih slišali v razpravi. Merci beaucoup pour ces observations. Hvala za te pripombe. Preden ponovno dobite besedo, gospod Deli, se vam gospod Delička opravičujem. Prav gotovo sem prisluhnila vaši intervenciji. Glede tega vprašalnika sem se obrnila na gospoda Rikeja. Tega sicer nisem videla pri preučevanju poročila, ampak tudi to se mi je zdelo zelo zanimivo in informativno. Da je torej merilo bruto domačega proizvoda edini kazalnik, ki se uporablja. Se upravičujem, da sem na to pozbila, ampak prav gotovo vas bom pripravljena prisluhniti. Gospod Belik. Hvala. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vašim pripombam pravzaprav ste me zdaj opogumili. Prepričan sem, da bomo našli rešitve. Če sem iskren, se zavedam tega, kot je povedala predstavnica komisije, ima direktiva res precej omejeno področje uporabe. Gre za javna naročila strani javnih organov in zajeta bodo le nova javna naročila ki se, eh, dokat, ki se bodo izvajala potem, ko bo direktiva stopila v veljavo. Tako da vsaj sam ostajam realističen. Zelo težko bo samo s to direktivo doseči kakršenkoli čudež. Ano, včasih imamo zelo bujno domišljijo in skušamo sem unesti še najrazličnejše zamisli ampak morda je zato primernejša katera druga direktiva ali drugo področje zakonodaje, kjer bi se sprejelo kaj bolj splošnega in bi se te zamisli upoštevale tam. Cenim tudi to, da ste nekateri že jasno povedali, da eh, bi tudi vi se oprli na direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva. Na začetku sem razmišljal takole. Če bi pripravljali seznam ustreznih upravičenih goriv na več mestih, bi bilo te sezname težje posodabljati. Tako da se strinjam z vami, Lucy, posodabljanje takšnih seznamov je ključnega pomena, ampak če bodo takšni seznami zapisani na več mestih, v več direktivah in se bodo potem še razlikovali, vse skupaj verjetno ne bo koristilo industriji. Industrija se pri takšnih številnih seznamih zgubi. Prav tako bo tudi težko spreminjati in posodabljati vse te direktive. Mislim, da to ni nekaj realističnega. Zato sem se vsaj sam odločil za to, da uporabimo seznam iz direktive DAFI, kar se tiče ustreznih oziroma upravičenih goril. E, mislim, da ste vsi izmed vas tudi omenjali tehnološko neutralnost, morda ne zeleni, ampak kakorkoli. Torej, princip tehnološke neutralnosti je e, bistven za vse vas. Poznam sicer argumentacijo komisije, moram pa priznati, da me ta ni povsem prepričala. Ker še vedno ne verjamem, da je predlog zares tehnološko povsem neutralen in prav zaradi tega sem sam predlagal nekaj manjših sprememb. Hvala vsem in se že veselim vaših prispevkov in predlogov sprememb. Hvala. Hvala, gospod Deli. Rok za uložitev predlogov sprememb je 7. juni do 14. Če ni drugih pripomb, vam, spoštovane kolegice in kolegi, želim lep dan naprej. Naslednji sestanek pa bo 4. junija ob 4. Takrat bomo glasovali. Hvala lepa, se je konec.